Gospod predsednik. Ich erkläre die Otvarjam ponovno zasedanje, ki je bilo prekinjeno 12. marca. Spoštovane dame in gospodje, prav vsi smo pripričani sem.